trenutno osem državljanov čaka na usmrtitev v Indoneziji. Gre za državljane različnih držav, Francije, Avstralije in eh, tako naprej. Moratori na smrtno kazen eh, so v Indoneziji ukinili. Še prav eh, posebej v eh, času predsedovanja zadnjega predsednika. Evropska unija smrtno kazen zavrača. V tem parlamentu si že dolga leta prizadevamo za odpravo tega grozljivega kazenskega postopka. Zato pozivam indonezijsko vlado, upam, da v imenu vas vseh, da se vrne k moratoriju na smrtno kazen in indonezijskega predsednika pozivam, da izreče pomilostitev. Gospod Okolovni,